Pozdravljeni. Nadaljevali bomo, pozdravljeni tudi na sestanku. Dnevni red imate pred seboj. Nihče ni zaprosil za spremembo dnevnega reda. Druga točka. Jezike, ki so na voljo, lahko preberete v novičniku Cont News. Opozoriti sem želela tudi na to, da bomo sejo z 4. aprila preložili na 7. april. Zamenjali bomo z odborom za proračun in takrat bomo v četrtek glasovali o proračunu za leto 2014. O razrešnici torej. Seja se predvaja preko spleta. Zdaj pa tretja točka, razrešnica Evropskega parlamenta, poročevalec je gospod Piper, ki dobi besedo. Izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Res je bilo nekaj posebnega, da sem že pred predstavitvijo poročila dobival sporočila o tem, da se ne strinjajo z vsebino mojega poročila, zato bom poskusil zadeve razjasniti. gre za končne račune Evropskega parlamenta. Izdatki so se povečali za nič cela tri odstotka, tri četrtine izdatkov so mm, združene v štiri poglavja, uprava, izdatki za poslance in tako naprej, kar zdeva stališče računskega sodišča in zato stališče se zahvaljujem. Mislim, da ni bilo odkritih pomembnih napak. Stopnja napake je bila 0,4 odstotke. Morda bi lahko naključna preverjanja pri izplačilih še povečali, zato da bi našli več napak. Ne morem si predstavljati, da res vse teče tako gladko. Naslednja točka, letno poročilo notranjih revizorjev. Tudi tukaj je mogoče govoriti o veliko pozitivnih elementih. Zelo zanimivo se mi je zdelo, da bi največ sodelovali s partnerji, tudi kar zadeva partnerje, ki lahko spremljajo kompleksne strukture v parlamentu preko več let in tako lahko bolje podajo oceno. Ta nasvet se mi zdi pomemben zato da ne bomo vedno menjavali med eh, tistimi, ki nam zagotavljajo priporočila. Naslednja točka. Spremljanje v zvezi z razrešnico za leto 2013. Zahtevali smo varčevanje in to se je v veliki meri tudi izvajalo. Na enem mestu je mogoče še nekoliko zadeve pokritizirati, gre za gostinske storitve, tukaj je treba ugotoviti, da se cene dvigajo, kar ni dobro, to še posebej prizadane pripravnike in obiskovalce ter pomočnike. Na nekaterih področjih so cene tako visoke kot na Plas Luksemburg. To ni najboljše, želimo si, da bi tudi tukaj bili bolj podobni drugim parlamentom da bi imeli nek model, ki bi bil mešanica med razpisi in zmernimi subvencijami, kajti mislim, da smo tukaj šli nekoliko predaleč, zdaj pa še razrešnica za leto 2014 in s tem bom kar nadaljeval pri notranjih sejah. Ne vem, ali da bi, ne vem, ali bi bilo smiselno tukaj še varčevati, kar zadeva vodo. Mislim, da bi lahko razmislili o ciljih glede varčevanja na nekaterih mestih. Pod črto to ne doprinese veliko. Delovna atmosfera se je pa zelo poslabšala, zato mislim, da nimamo kaj veliko tega, o tem bi lahko še razmislili. Zdaj pa še v splošnem spet razrešnica za leto 2014 interne študije in ocene smo izvedli v zvezi z EPRS. Rezultate še čakamo. Tam je zdaj več ljudi, zadeva bolje teče in to bi lahko vodilo do tega, da bomo več oziroma manj denarja porabili za zunanje študije. Naslednjič, kar zadeva pisarne posameznih poslancev, to je bil tudi kamen spotike, kako je mogoče, da vedno več odgovornosti pride z uprave na pisarne poslancev. Kako je do tega prišlo? Sam mislim, da ne morem oceniti, ali je pripravnik podal ustrezno izjavo glede računu pri zdravniku. Ne vemo, ali lahko jaz to ocenim in ne vemo, ali lahko s podpisom za to jamčim. Uprava prelaga torej, odgovornost sama sebe na poslanske pisarne in mislim, da moramo tukaj nekaj storiti. Še naprej v zvezi s to temo. Iz, izdatki v zvezi z volilno kampanjo predsednika menimo, da je bilo težko ločiti funkcije parlamenta in predsednika parlamenta, medtem ko je bil tudi predsednik socialistov, težko ločiti med tema dvema funkcijama. Dobili smo veliko dokumentov na to temo in iz tega izhaja tudi, da je struktura izbire terminov bila zelo podobna tistim iz vrst socialistov, torej politične organizacije socialistov, pa tudi drugih ministrov. To je zadevalo tudi tedne pred volitvijo, to je prav gotovo treba kritizirati in ustrezno je, da se to vključi v poročilo, kar zadeva potne stroške. Tudi tukaj mislim, da bi morali imeti bolj natančne podatke. Zdaj pa skupina obiskovalcev. plačila v gotovini so veliko tveganje tukaj. S tem moramo nekaj storili. Mislim, da bi lahko uporabili nove metode. Čim prej bi jih morali uvesti, kajti to tveganje za varnost je nekaj, kar bi morali rešiti. To ogroža naše sodelavce. Ne moremo ceniti, kolikšen odstotek eh, drugih kolegov to podpira ampak mislim, da ni ustrezno, da imajo ljudje v žepih več tisoč evrov. Naslednja točka, preglednost in register preglednosti. Pozdravljamo preoblikovan register preglednosti, vendar menimo, da bi lahko imeli še več preglednosti. Kateri poslanci so bili zaposleni, kje predtem, preden so poslali, postali poslanci, tukaj bi lahko šli še globje, vendar sem pripravljen na pogajanja v zvezi s tem. Prišlo je tudi do napake pri prevodu, vsaj kolikor zadeve razumem jaz. To zadeva tisti del, kjer govorimo o tem, da bi v parlamentu preučili, katere ne državne organizacije, socialne organizacije in tako naprej lahko imajo svoje razstave v parlamentu. Sam nisem napisal, da bi se posvečali samo tem področjem. Zapisal sem, da bi morali preučiti torej tudi gospodarski lobi in še več. Vključiti bi morali tudi te nevladne organizacije in socialne organizacije in tako naprej. prav gotovo bi bilo mogoče katere elemente tukaj postaviti pod vprašaj. Nisem se želel posvetiti samo nevladnim organizacijam, sploh ne. V angliščini mislim, da je zadeva zapisana pravilno. Zdaj pa pri, sem pri generalni direkciji za, za znanstvene raziskave. Mislim, da moramo tukaj jasno povezati, da mora predsednik več pozornosti dati tej službi. Ta služba pripravlja presoje učinka, študije in pripravljalne študije za naša poročila. To bi lahko še bolj izkoristili, v zvezi s tem bi lahko njihovo znanje izkoristili za to, da bi naprimer tudi mi komisiji predstavili kakšno študijo. To je zelo pomembno, ampak to seveda to pomeni, da moramo pri izbiri kadra paziti na kakovost in tudi na njihovo ideološko usmerjenost. Poskrbeti moramo, da bomo dobili neutralna stališča in da lahko pričakujemo neutralna stališča te službe. Zdaj pa GD za komuniciranje. Večino poslancev zanimajo dogodki v zvezi z MEP ranking in postavlja se mi vprašanje, ali lahko samo številke motivirajo delov poslancev. Ne vem, ali ne prihaja tukaj do izkrivljene podobe dela v parlamentu. Razmisliti bi morali o tem, katera merila so res smiselna za to, da bi merili delo poslancev, ne samo statistične podatke, toliko krat sem se javil ali javila k besedi, toliko mnen sem pripravil ali pripravil in tako naprej. Prav gotovo obstajajo boljša merila, ki bi jih morali izkoristiti. Hiša evropske zgodovine skrbi nas, da prihaja do zamud. In opozarjamo tudi, da bo to vodilo do visokih stroškov. Zdaj pa še parlament za obiskovalce. Ne vem, zakaj se je linija tukaj povečala za 24 odstotkov, medtem ko se je število obiskovalcev povečalo samo za en odstotek. Zdaj pa še nagrada Lux. Stroški so rekordno visoki. Izvedli smo in zahtevali smo študijo in to že v razrešnici za leto 2013. Tokrat smo zahtevo podali nekoliko bolj strogo. Ta študija naj bi temeljila na vprašalnikih poslancev in rezultati naj se objavijo do sredine maja 2016. Zdaj pa GD za kadrovske zadeve. Tukaj moramo storiti več. Število mest se krči v skladu z načrtom in to je dobro. Generalni direktorat za infrastrukturo in logistiko. To je mnenje, ki je bilo deležno veliko kritike. Mislim, da je ta uprava nasplošno dobra. Realistično se načrtuje tudi v Luksemburgu. Vem, da pazijo tudi na stroške. Če se ozrnemo naprej, ta odločitev v zvezi z nadaljno strategijo ne sme biti samo v rokah konference predsednikov, to zadeva tudi nas poslance, zato mislim, da moramo mi dobiti tudi besedo pri tem. Zdaj pa generalni direktorat za tolmačenje. Menimo, da je treba posodobiti službo za tolmačenje, pogovori že tečejo, in prav gotovo bomo lahko našli kompromise. Generalni direktorat za finance. Prišli smo do težav, kajti uprava bi morala biti odgovorna za te izgube. Tukaj ne mislim samo upravnega odbora, ampak uh, eh, vse management. Zadeve tukaj moramo bolj natančno opredeliti. Kar zadeva prostovoljni pokojninski sklad, zadeve je treba tukaj razjasniti, to je naloga, o kateri bomo govorili tudi z poročevalci v senci in prepričan sem, da bomo ugotovili, kdo je zakaj odgovoren v zvezi s tem. Generalni direktorat za inovacije in tehnološko podporo gre za preverjanje in, in oceno IT-ja glede na norme ISO, skrbi nas relativno šibek nivo varnostnih ukrepov, še posebej kar zadeva standard ISO. Mislim, da bi morali izvesti redne stresne teste varnostnih sistemov parlamenta na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, zato da bodo zadeve tekle bolje. Kar zadeva generalni direktor za varnost in zaščito, v Strasburu in Bruslju obstajajo različne ravni varnosti, o tem smo že večkrat govorili, tudi na interni ravni se o tem veliko govori na javni seji o tem naj ne bi govorili. Mislim, da je bolje, če na interni ravni o tem govorimo, zato da dobimo izboljšave na koncu. Hvala. Toliko za enkrat o mojem poročilu. Nasploh pa lahko povem, da menim, da je zelo pomembno, da pri pomembnih elementih ne dobimo tesne večine, ampak veliko večino, zato si bom prizadeval kot eh, poročevalec, zato da bi lahko tudi začeli pogajanja o predlogi sprememb. Veselim pa se že nadaljnega sodelovanja. Najlepša hvala. Hvala. Razrešnica parlamenta je vedno povezana z določenimi napetostmi. Besedo želi gospod Liberacki. Izvolite. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca in vendar voljno na samem. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej želim povedati, da sem z velikim veseljem sodeloval z gospodom Piperjem, večkrat sva se sestala. Sestanki so bili vedno zelo plodni in oba si prizadevama za to, da bi dobili dobro razrešnico za parlament. Torej še enkrat hvala gospodu Piperi za odlično sodelovanje. Zdaj pa konkretno. Najprej želim podati nekaj splošnih komentarjev. Kar zadeva stopnjo napak, zadeve so videti dobro. To bi sam ocenil pozitivno. Prej smo imeli stopnjo napake en odstotek, zdaj je stopnja nič celih pet. Mislim, da gre za izboljšavo v višini 50 odstotkov. To je dobro, to bi res morali obravnavati pozitivno. Na peti strani, druga točka, tukaj predlagam, da zadeve nekoliko drugače opredelimo in sicer tako, da bi uvedli besedo some scope v angleščini. Da bi lahko torej samo na omejeni ravni vplivali na izdatke. Mislim, da je to dobro in da smo trenutno v dobrem ozračju manjšanja napak. 12. točka in 14. točka govorimo o gostinskih storitvah kakor smo slišali, je pred kratkim prišlo do sprememb na tem področju in napisano je, da naj bi ponudnikom svetovali o tem, kako in kje naj delajo zaposleni, ko smo mi v Strasburu. Mislim, da gremo tukaj predaleč. In še nekaj, prebrati je tudi mogoče, da naj bi sodelovali z malimi in srednje velikimi ponudniki. Mislim, da lahko tukaj pričakujemo proteste. Nimamo pravice, da diskriminiramo proti velikim podjetjem. Še ena tema. 23, 24, 25 in 26. Gre za volitve in volitve predsednika Evropskega parlamenta. O tem sem razmišljal, mislim, da bi o tem bilo treba še govoriti. 23. To, točka, naprimer. Prebrati je mogoče, da je bilo politične dejavnosti predsednika težko v celoti ločiti od njegovih priprav v vlogi vodilnega kandidata stranke socialistov. O, če je tako težko ločevati, potem je to pač morda treba sprejeti ene funkcije, morda pač ni mogoče ločiti od druge. Predsednik Evropskega parlamenta mora izpolnjevati svoje obveznosti in mislim, da te funkcije ni zlorabljal. 24. Tam predlagam, da bi drugi del stavka izbrisali, da prosimo za dodatne informacije. To bi lahko preprosto izbrisali. Sami ste povedali, gospod Piper, da so informacije z vprašalnika dovolj dobre. Zakaj bi morali še ustrajati pri tem? 25 gre za druge dejavnosti predsednika, tudi pri zasedanih kvestorjev smo obravnavali te vsote in dobili smo informacije, koliko so stroški potovanj gospoda Šulca znašali. In ti stroški so res smešno nizki. To sem videl v gremiju kvestorjev in lahko vam povem, da zadeva res ni tako pomembna. To res ni velik problem. Še 29. točka, nadomestila splošnih stroškov, o tem veliko govorimo. V starem poročilu smo že govorili o tem, govorimo o tem, da moramo zagotoviti veliko preglednosti, ampak po drugi strani ne smemo zaposliti novih ljudi. Gospod Piper ima prav, ko pravi, da lahko oblikujemo največ 75 novih delovnih mest. To bi lahko preprosto prevzeli iz prejšnjega poročila. To formulacijo. Torej. Do tega bo postopoma prišlo, ne da bi bilo treba zaposliti nove ljudi in še obiskovalci v Evropskem parlamentu oziroma skupine obiskovalcev. Zadeve so se izboljšale, financiranje se je spremenilo. Predtem smo imeli 20 odstotkov prenosov, zdaj jih imamo 24, to je dobra tendenca. Biro parlamenta je januarja o tem govoril, namreč kako bi lahko to poenostavili. To je bil predlog gospoda Veleja. Dokončne odločitve ni bilo in morda se bo zadeva od julija spremenila. Morda bi lahko zapisali samo, da z veseljem ugotavljamo, da se generalni sekretar in Peru s tem ukvarjajo, namreč, da bodo plačila v gotovini omejena. Prav tako bi lahko zabeležili, da ta gotovinska plačila vključujejo določeno tveganje. 35. točka. Register za preglednost, o tem bi lahko še govorili z gospodom Piperjem. Mi smo evropski poslanci. Veliko izjav smo že morali podati. Ali naj bi zdaj te izjave popravili ali podali nove izjave? Razmisliti moramo o tem, o čemer ste govorili vi, gospod poslanec. Gre za dodatno obremenitev poslancev, da bi jih zdaj obvezali k temu, da prevzamejo del odgovornosti uprave. Do tega že prihaja, prav imate, in poslanci, čisto odkrito, niso navdušeni nad tem, da prevzemajo vedno več upravnih procesov. Vsak poslanec je takoj osumljen, da želi skrivati denar pred upravo in tako naprej. To ni dober občutek, to ni dobro za ogled Evropskega parlamenta in to podobo moramo spremeniti. In še naprej, gospod Piper je ustrezno ugotovil, namreč da je dobro oceniti posamezne direkcije in da je dobro oceniti tudi generalni direktorat za parlamentarne raziskovalne storitve. Dobro je preučiti, kako ta služba deluje, kolikokrat se poslanci obrnejo na to službo in koliko to službo tudi izkoriščajo. Po mojem, vsi poslanci niti ne vedo, da ta služba obstaja in še generalni direktorat za komuniciranje in rangiranje evropskih poslancev. Zaenkrat to deluje popolnoma mehansko. Poročila v Evropskem parlamentu so različna. V našem odboru je mogoče pripraviti 30 poročil v zvezi z agencijami in to je nekaj popolnoma drugačnega od poročila gospoda Piperja o razrešnici Evropskega parlamenta. Ampak statistično ima gospod Piper samo en, eno poročilo, drugi kolega pa jih ima 30 v statistiki. Torej je videti, da je drugi kolega veliko aktivnejši od gospoda Piperja. To je treba popraviti. Še en problem. O tem smo že govorili z gospodom poročevalcem, namreč gre za upravljanje prostovoljnega pokojninskega sklada. Točka 72. O tem bi morali še govoriti pozivamo, da se izvede zunanja ocena tega sklada. In potem bi lahko po prvih dveh vrsticah zadevo zaključili. Ne smemo takoj oceniti, da je odgovoren upravni odbor. Morda gre za konjunkturo, morda je treba zagotoviti interno koherenco in tako naprej. O tem smo že govorili z gospodom poročevalcem. Imeli smo tudi druge sklepe, ampak eh, obstaja dvom, da bomo tukaj prišli do konca. In še nekaj. Politika zgradb, varnost, to sta pomembni temi. Že pred dvema letoma smo si rekli, da je varnost za nas v Evropskem parlamentu zelo pomembna ne morem si predstavljati, da. bi prišlo v Evropskem parlamentu do napada. Vem, da si uprava prizadeva za to, da bi imeli dobre rešitve. Obstajajo torej funkcionalne rešitve, kakor sem dejal, 8 ali 10 točk v Evropskem parlamentu je, torej teh kriznih točk, ki so posebej izpostavljena. Če bomo popustili pri eni točki, potem bo pač naš varnostni sistem tako močan kot njen ali njegov najšipkejši člen. Varnost je torej še vedno prednostna naloga. Politika zgradb, ja. Imamo pravico do tega, da vprašamo, zakaj vse toliko stane. Seveda po drugi strani pa imamo perspektivo 15 let, v prihodnosti 10 do 15 let in pri politiki zgrad bi lahko veliko privračevali. V prihodnosti torej. Privarčevali bomo zaradi nižjih stroškov najemnin. Dobro je, da ne bomo več najemali zgradb, ampak da bomo imeli svoje pisarne. In s tem se želim zahvaliti tudi gospodu poročevalcu. Hvala, gospa predsednica. Izvolite. Dankeschön, next auf der Hvala, gospod Sarvama. Thank you, chair. Hvala, gospa predsednica. Naj nakratko izrazim zahvalo poročevalcu. Sem koordinator v skupini ELS. Moram reči, da sem relativno zadovoljen z upravljenim delom. Zdi se mi, da ste dokaj uravnoteženo obravnavali tematike. Nasplošno gledano lahko povem, da ko gre za razrešnico parlamenta, sam raje vidim, da zauzamemo nekoliko bolj strok pristop kot preveč mehak pristop, zato ker tudi nas spremljajo. Če bomo kjerkoli delovali pomankljivo, bomo izpostavljeni kot tarča, posem upravičeno. Postali bomo tarča za vse, kajti igra je odprta za vse, vsak lahko udari, zato moramo resnično trdno opraviti svoje delo. Samo tri kratke pripombe bi imel, kar zadeva samo vsebino. Naj se neposredno navežem na odstavke 23 in ostale do 27. Vem, da je to predvsej kočljiva tema. Ne glede na to, kdo je predsednik parlamenta, ne glede na to, kdo je poročevalec iz katerekoli politične stranke, moramo biti pri to vrstnih vprašanjih še posebej pozorni, zlasti, ko obravnavamo to, kar se je dogajalo v prvih mesecih leta 2014, ko so potekale volitve. Tisto, kar bi želel povedati, je naslednje. Če se pojavi kakršenkoli dvom, pa je popolnoma vse eno, na koga se nanaša. Sam bom zagovarjal isto stališče, ne glede na to, kdo bo predsednik čez nekaj let. Ampak če ostaja kakršnakoli odprta vprašanja, potem se mi zdi, da je povsem naravno, pa ne samo naravno, temveč obvezno, da zastavimo vprašanja in pridobimo odgovore. To je naša odgovornost. Gospod Liberacki je prej pri 24 rekel, da bi morali črtati drugo polovico tega odstavka. Ampak, če karkoli pogrešamo v odgovorih, potem moramo pridobiti dodatne informacije. In če dodatne informacije zadostujejo, potem je vse tako, kot mora biti. 26. točka. Tam gre za zahteve o posredovanju informacij sestankov, ki niso navedeni v 15. točki. Izpolnite vprašalnik, ki se omenja in bomo vsi zadovoljni. Toliko o tem. Druga pripomba, izplačila v gotovini, zelo nakratko, neverjetno je, da v leto 2014 in leto 2016 to še vedno obstaja, tega se moramo res znebiti. Tretja pripomba, prevajanje. Tu bi lahko kaj storili za to, da bi se izboljšala povprečna produktivnost. Mislim pa, da bi morali zadeve speljati na skrben način, bolje organizirati delo in tako naprej prevajanje in tolmačenje je v samem jedru tega parlamenta. Brez njih parlament ne more delovati, zato se moramo te tematike lotiti zelo previdno. Hvala lepa. Te kolegi, jo vabite še. Ja, kolegi Javor, čuligo. Kolega Javor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 uredb, glede skupin obiskovalcev, glede tega, kako naj organiziramo skupine obiskovalcev. Potem je tu še vprašanje službe za raziskave. Mislim, da bi morali to službo uporabiti glede na to, da jo imamo na voljo. Sam se seveda zahvaljujem kolegu za upravljeno delo, vseeno pa bi rad izpostavil še nekaj vprašanj. Večkrat smo se o tem že pogovarjali, tako da vas to ne bo presenetilo. Tudi generalnemu sekretarju smo zastavili ista vprašanja, verjetno ne bo šlo za nič novega za vas. Najprej interna pravila, ko gre za žvižgače. Nekaj težav smo imeli s potrjevanjem novega poslovnika vesel sem, da so tudi interna pravila, ki se nanašajo na žvižgače, bolj jasna in izvedljiva, kar je novost. Nekaj šibkih točk še ostaja, ko gre za akreditirane asistente poslancev. Asistenti niso dovolj zaščiteni, izpostavljeni so določenim težavam, zlasti z vidika delovanja kot žvižgači potencialno. Potem je tu še vprašanje povračila stroškov za poslanke in poslance. Večkrat smo se pogovarjali tudi o problematiki lokalnih asistentov, da obstaja precejšna razlika v višini plačila med lokalnimi asistenti in ostalimi asistenti. Tu potrebujemo strožja pravila, kar pozdravljam. Vseeno pa ta nova strožja pravila ne razrešujejo celotne problematike, zato bomo morali na tem še delati. Glede splošnih povračil točki 29 in 30. Zdi se mi, da smo se podali na napačno pot. Pogovarjamo se o tem, da bi morali preverjati vsako postavko, vsak račun. To bi zagotovo od nas terjalo ogromno dodatnega dela, oblikovati bi morali nova delovna mesta. Strinjam se z gospodom Sarvamo, ki pravi, da bi morali državljanom polagati račune. Oni bi morali imeti tudi v pogledu to, kako porabljamo javna sredstva mislim, da zato ne bi v parlamentu potrebovali dodatnih sodelavcev. Državljani bi lahko spremljali porabo sredstev v parlamentu. S tem bi verjetno povečali tudi zaupanje javnosti v poslance in v parlament. Še dve manjši pripombi. Najprej zaščita okolja. najprej emisije CO2, trgovanje z emisijami. Ne vem, ali bi 100 odstotni offsetting zajeli ali ne. Tu bi morali še spremljati razvoj dogodkov, kaj se bo dogajalo s temi številkami in deleži. Tudi skupine obiskovalcev bi lahko upoštevali ta izračun, ne zgolj poslancev. Še zadnja pripomba. v zvezi z enakopravnostjo med spoloma. O tem smo se že večkrat pogovarjali tudi z generalnim sekretarjem. Še vedno verjamemo, da bi na najvišjih funkcijah v parlamentu morali imeti več žensk. Absolutno premalo so zastopane na teh položajih v parlamentu. Sicer se situacija izboljšuje, ampak vseeno bi morali sprejeti dodatne ukrepe v tej smeri. 50 odstotkov poslenih v parlamentu so ženske, na najvišjih položajih pa najdemo precej manjše dele žensk in to bi lahko izboljšali. Ja, poročevalci bi morale ženske biti hvaležne, da je to res vključeno v poročilo. Gospod Dejong je naslednji. <clears throat> Voorzitter, en ook veel dank aan de rapporteur. Hvala lepa, hvala lepa tudi poročevalcu. Zdi se mi, da v tem poročilu najdemo res ogromno koristnih pripomb. Par zadev bi rad izpostavil. Vesel sem, da ste si pogledali tudi to, Kakšne dejavnosti se izvajo na področju komuniciranja v parlamentu? Zelo redko se pogovarjamo o tem, kako učinkovita je naša strategija komuniciranja. Pravzaprav nikoli ne prejmemo bolj poglobljenih informacij s tem v zvezi. Verjetno bi lahko po eni strani privrčevali na področju komuniciranja, po drugi strani pa bi lahko bistveno izboljšali delovanje. Strinjam se s tem, kar je poročevalec povedal o spletni strani. Veliko energije smo vložili v to, da bi spletno stran izboljšali, vseeno je ta spletna stran še vedno precej kompleksna. Tudi, če si poslanec, se le stežka znajdeš na spletni strani ko brskaš, kar se mi zdi posem nespremljivo, kaj ti ostali posamezniki imajo verjetno še toliko večje težave pri iskanju informacij na spletnih straneh. Potrebujemo ustrezen iskalnik na spletni strani. Glede nagrade Lux so zadeve prav tako zelo jasno zapisane. Mi smo predlagali da bi prekinili s podeljevanjem te nagrade, večkrat smo to zahtevali, ampak to priporočilo se ni upoštevalo. Ta nagrada je sicer sama po sebi zanimiva za nas, za ostale verjetno malo manj. Parlamentarium se mi zdi zanimiva zadeva. Tisti, ki so ga uh, obiskali, so mu podelili tudi dobre ocene. Strinjam se s poročevalcem, vendar se mi vseeno zdi nekoliko nenavadno, zakaj so se izdatki za obiskovalce toliko povečali, če se je število obiskovalcev povečalo zgolj za en odstotek. Tu bi potrebovali dodatne informacije. V poročilo pa moramo zapisati tudi to, da bi si morali, tako kot vsi ostali, strajno prizadevati za to, da zmanjšamo upravno breme. Mi si želimo biti pregledni, zlasti, ko gre za stike z lobisti, ko gre za stike z raznoraznimi predstavniki vse lepo in prav, ampak ti postopki bi nam morali vzeti manj časa in terjati predvsem manj birokracije. V parlamentu imamo res ogromno obrazcev za izpolniti, tudi asistenti imajo ogromno dela s takšnimi obrazci. Zdi se mi, da bi lahko upravno plat predvsej poenostavili. Veliko smo se pogovarjali o upravnem bremenu, o odgovornosti. Zdi se mi, da bi morali zagotoviti ustrezen nadzor nad izdatki, ne sicer nad izdatki čisto vsakega poslanca. Lahko bi naprimer zajeli nek vzorec izdatkov in to preverili. Poznam ogromno kolegov, ki ob koncu mandata zaprosijo zunanjega računovodjo, da preveri izdatke pri posameznih postavkah. To pa seveda seboj prinaša tudi določene stroške. Tako da trenuten sistem res ni najboljši. Glede kave in vode se strinjam. Dobro bi bilo, če bi nam stregli kavo v dvoranah na sestankih, vendar morda res ni smiselno to vključevati v resolucijo. poskušajmo to vprašanje razrešiti na interni ravni, morda tudi v stiku z generalnim sekretarjem. Glede tolmačenja, pogovarjal sem se tudi s tolmači, predvsem glede števila delovnih ur na teden. Zdi se mi, da se te številke niso dobro izračunale. Najti bi morali pravo rešitev, ki bi jo sprejeli tudi tolmači, da se ne bo povečevalo z predvsem nelagodje pri tolmačih. V poročilu Gigold v odboru AFKO preverjajo, kakšen je trenutni poslovnik parlamenta. Veliko je govora tudi o preglednosti v odboru Libe, govorimo o dostopu do dokumentov, tudi do dokumentov parlamenta. Sam bom vložil predloge sprememb, ki se nanašajo na vse te dejavnosti, ki trenutno potekajo. Lahko bi sedaj omenil vse te zadeve, vsa priporočila, ampak verjetno nima smisla, da sedaj preveč podrobljeno govorim o tem. Še zadnja pripomba z moje strani. Varnost. Seveda je varnost izjemno pomembna, ampak če želimo zagotoviti pravo varnost, bi morali naprimer odpraviti vlak talist, ki ga najamemo, potem bi verjetno morali biti še manj v stiku z državljani, ampak mislim, da je vse to nepotrebno. Če nekdo zavzema javno funkcijo, to seboj prinaša tudi določena tveganja. Če bi bili preveč nedostopni za javnost, to ne bi bilo dobro, tako da moramo najti srednjo pot. Razumem pa, da bi v današnjih časih morali posvečati večjo mero pozornosti varnosti. Hvala. Zadnja gospa Ajala, zdaj mi prizvolite. Si, mi težava. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej bi se rada zahvalila poročevalcu, gospodu Piperju. Hvala lepa, da ste nam ponudili ta svoj predlog. Gre za predlog poročila, ki govori o tem, kaj se dogaja na tem področju. Najprej moram reči, da se mi zdi nekoliko presenetljivo, da odstavki od 22 no, od 23 do 26 govorijo o tem, da bi morali zahtevati dodatne informacije, dopolnilne informacije in tako naprej. Gospod Piper teh informacij ni zahteval v dodatnih vprašanjih, ki smo jih postavljali generalnemu sekretarju. Ne vem, zakaj gospod Piper teh dodatnih informacij ni zahteval prej, ko smo postavljali vprašanje generalnemu sekretarju. Upam, da bomo s predlogi sprememb uspeli razjasniti določene zadeve. Prej je rekel, da smo prejeli tudi določene odgovore, ki so nam podali dodatna pojasnila. Potem mednarodne misije, Finska, tudi Luksemburg, ogromno obiskov je bilo opravljenih strani Alde, ELS in tudi drugih. Tudi v Italijo smo šli. No, to so države, v katerih so zmagali socialdemokrati. Vendar so v okviru teh misij sodelovali tudi drugi kolegi, naprimer iz skupine ELS in tako naprej. Zato ne vem, zakaj gospod Piper tu govori o tem, da naj bi bili kot misija deležni ustreznega gostovanja in tako naprej. Bi lahko gospod Pipar povedal kaj več s tem v zvezi? Še vedno smo v fazi, ko zastavljamo vprašanja, zato da bi dobili dodatne informacije. Ne vem, zakaj gospod Pipar ni zastavil vprašanj, če je zahteval dodatne informacije, če smo vsi ostali poslanci to lahko storili. Točka 27. Tu se omenja resolucija za leto 2012. Ampak tu zgolj govorite o tem, da smo v tej resoluciji izkoristili kot TLS vse možnosti za to, da bi med samo kampanjo napadli takratnega predsednika socialistov, ker je bil špicen kandidat da gospod Juncker ni bil deležen takšne obravnave, bi lahko kolega povedal, kaj natanko je imel v mislih, ali gre za na, neposredne napade na gospoda Šulca ali ne vem. Mislim, da je kandidat Šulc tudi obiskal druge skupine veliko bolj pogosto kot moja skupina. Tako da gospoda Piperja prosim, da mi predstavi svojo rešitev za ta problem. Zanima me, ali bo postavil dodatna vprašanja, tako kot vsi ostali, zato da bi pridobil dodatne informacije, zakaj tu omenja resolucijo izpred nekaj let. Sicer nimam nič proti, da omenja to resolucijo, ampak če jo omenja zgolj zato, da bi izpostavil, kako smo napadli med predvolilno kampanjo enega izmed kandidatov, se mi to ne zdi prav. Tudi na plenarnem zasedanju je bila razprava precej neprijetna. Prosim pa gospoda Piperja, da spoštuje rezultat glasovanja v parlamentu. Glede ETRS. Tam govorite o določenih ideoloških predsotkih. O čem govorite? O socialdemokratskem ali liberalnem kredu ali o čem. Tisto, kar me skrbi, je to, kar počne generalni sekretar odbori so ključni v parlamentu. Ampak očitno želi kdo izpostaviti tudi posamezne poslance. Ampak posamezni poslanci običajno nastopamo tudi v imenu političnih skupin. V ZDA so zadeve drugačne, videli smo, kakšne rezultate tam dosegajo, ampak v Evropi delujemo poslanci pač v kontekstu političnih skupin, zato se mi zdi to pomembno. Ne vem, gospod Piper, želite bolj okrepiti individualno delo poslancev ali delo odborov. Glede tolmačenja v zadnjih letih smo nekoliko pozabili na sam poklic tolmačev, preveč smo se ukvarjali z administracijo. Tako kot pri pilotih, ne moremo reči, da morajo delati določen urnik zagotoviti moramo ustrezno brednotenje dela, ne samo čas, ko sedijo v kabini, temveč tudi čas priprav na delo, enako kot to velja naprimer za učitelje. Glede stavbne politike, ne vem, ali bomo plačevali najemnino ali pa bomo kupili zgradbe. Ali smo morda v katerih zgradbah, lahko tudi brezplačno ali ne. No, vse zadnje, tudi nacionalni parlamenti včasih pridejo k nam in uporabljajo te zgradbe. Tako da vseeno prosim še enkrat kolega Piperja za določena pojasnila na teh področjih. Ja, Hvala, tudi sama sem na seznamu govornikov. Povedati želim, da bi lahko poročilo bilo slabše. Zato mislim, da je v splošnem poročilu dobro gospa Ajala Sender se je razburjala v zvezi z predsednikom parlamenta in njegovo dvojno vlogo. O tem smo jasno glasovali v okviru razrešnice lani in parlament se je na plenarnem zasedanju že jasno opredelil v zvezi s tem. Prosili so za več preglednosti, zato lahko to mirno ponovimo. Še samo želim omeniti nekaj elementov, kjer bi bilo dobro uvesti predloge sprememb, namreč sprememba kadrovskih predpisov. Leta 2014 je prinesla 40-dnevni, 40-urni delovnik na teden, glede na to, da je treba za 5 odstotkov zmanjšati število zaposlenih. Mislim, da smo tukaj zmagali, vse skupaj pa se mi zdi, da zaenkrat ni uravnoteženo. In še vprašanje političnih skupin. Nekaj je nejasnosti glede vprašanj plačil za politične stranke. Tudi pogodbe za določen čas za zaposlene v Strasburu so problematične mislim, da bi to lahko prav tako preučili, ker je to mm, obremenitev za davkoplačevalce in seveda še pokojninski sklad. Tukaj ustrajam pri tem, da dobimo ustrezno analizo o tem, dokolikšne mere je treba spremeniti delo tega pokojninskega sklada, zato ker drugače bo leta 2022 denarja zmanjkalo. Pokojninski sklad je pred bankrotom in ne morejo postopati tako, kot da tega bankrota ne bo. Zdaj je treba nekaj storiti, nekaj je treba spremeniti za bodoče člane, ampak preveriti je treba, ali ne bi bilo morda dobro zmanjšati pokojnine trenutnih odeležencev. Pravno mnenje, ki smo ga zahtevali lani, še ni tukaj, še posebej kar zadeva prispevke bodočih odeležencev računsko oziroma Evropsko sodišče je podalo svoje mnenje v zvezi s tem. Primankljaj je zelo velik, to moramo vedeti in v naslednjem večletnem finančnem okviru bomo morali poskrbeti za pokojnine odeležencev. Prav tako je treba imeti posebna pravila za francoze in italijane iz prejšnjega statuta. Imajo poseben status, zato ker so za njih veljala drugačna pravila. Za te stare primere bomo v naslednjem večletnem finančnem okviru potrebovali pol milijarde evrov. To je za približno tisoč udeležencev. Te razprave se že veselim in ne vem, kaj lahko še storimo, da bi to finančno zgodbo spravili pod nadzor. Ustrajam pri tem, da je treba nekaj storiti in to, kar je zapisano trenutno v poročilu v pokojninskem skladu, je minimum, ki bi po mojem mnenju moral biti v poročilu. Zato sem želela povedati, da je to pomembno. Gospod Ždehovski, izvolite. Ja. For the translation I didn't understood how much... Uh, Nisem razumela, Glede tolmačenja, kaj potrebujemo? Francoščina? Italijani, francozi, prostovoljno zavarovanje. Vse skupaj je to pol milijarde. Imate številke? Ja, tudi vi jih imate. Ja, ne, na podlagi te ocene ta razprava poteka že deset let. Sama sem članica dvanajst let, tako da je to na tapeti že vsaj dvanajst let. Gospod Zehovski. Htjel najprej poděkovat. Hvala lepa, gospa predsednica. Najprej hvala gospodu Piperju za njegovo poročilo. Sto točk mu dam pri kritiki MEP rankinga. On od mene dobi 100 imaginarnih točk. Dobro, zdaj pa resno. Strasbourg. To je temeljno vprašanje. Vprašati se moramo, ali bi v času, ko nas ni tam, morda to zgradbo lahko izkoristili za kakšne druge namene. Imamo dve zgradbi. In v zvezi s tem bi lahko razmislili o tem, ali ne bi bilo dobro, da bi drugo zgradbo nekako izkoristili. To je tema, ki bi jo morali obravnavati v poročilu. In prepričan sem, da bo Markus Piper to vključil v svoje poročilo. Še druga tema, to je predsednica že relativno temeljito obravnavala, gre za pokojninski sklad. Strinjam se z gospodom Sarvamo. Mi moramo biti tisti, ki je najbolj pregleden med vsemi akterji. Ne smemo dovoliti, da bi pokojninski sklad bankrotiral. To ni tema, ki je zdaj pred nami, o tem se govori že zelo dolgo, zdaj moramo nekaj storiti zadeve moramo rešiti tako, da bomo plačila zmanjšali ali pa bomo uvedli reformo te institucije, torej pokojninskega sklada in še plačila za skupine obiskovalcev. Ne vem, zakaj gre tukaj za plačila v gotovini. Mislim, da bi morali že zdavnaj preiti na elektronska plačila, smo leta 2016 na vse zadnje čas za to. Z upravnega vidika je to pač administrativni postopek in to bi res prispevalo k preglednosti in tudi k nadzoru. Hvala torej gospodu Piperju za številne dobre predloge in za dobro poročilo v zvezi z razrešnico parlamenta. Hvala poročevalec, izvolite. Tomaš, hvala za 100 točk. Upam, da bom kdaj to lahko izkoristil, ampak koristno je bilo vse eno. Hvala tudi komentarjem kolegic in kolegov. Nekatere točke bom zdaj bolj podrobno obravnaval ali pa morda tudi ne. Inge je dejala, da bi poročilo lahko bilo slabše in to je velika pohvala. Strinjam se s tem. Gospa Ajala Sender, vedno znova sem presenečen. Zdaj mi očitate teorije zarod. To pa je res nevrjetno. Sam imam proti vprašanje za vas. Govorili ste o predvoljeni kampanji gospoda Šulca. V kakšni predvoljeni kampanji pa je zdaj on ta trenutek? Tega nisem dobro razumel. Gre za to, da obozorimo na določene elemente in očitno je, da na vsa vprašanja še nismo dobili ustreznih odgovorov. Ne vem, ali še bomo dobili podatke o kakšnem letu ali ne, ampak eh, naša naloga je, da ustrajamo pri tem. Kolegice in kolegi imajo prav, na so zadnje, to ni nič dramatičnega. Pod črto so dobro utemeljeni vsi elementi, želimo pa vedeti več, zato da bomo na koncu dobili neko razumno poročilo. Niče ne želi nobenemu ničesar očitati, nobenih teorij zarot ni tukaj zadaj, brez skrbi. Kar zadeva druge elemente, želimo zunanje strokovno mnenje v zvezi z pokojninskim skladom. To je jasno zapisano v poročilu in to je bilo zapisano že v lanskem poročilu o razrešnici. To in to je bilo torjeno na robe, to bi bilo treba spremeniti, to je pisalo že takrat, Zdaj zadeve zahtevamo še enkrat. Zato sem prepričan, da bomo v prihodnih mesecih res dobili nove informacije v zvezi s zasebnim pokojninskim skladom. Tega ne smemo pustiti pri miru šest let. Spregovoriti moramo o odgovornosti, drugače bomo v letu 2021-2021 prišli do zelo težkega spoznanja Takrat se bodo politiki spraševali, zakaj si ni nihče prej zastavil tega vprašanja. Predtem smo že zastavili vprašanja, zdaj spet in počasi prihajamo naprej. Hvala lepa, veselim se že zasedan poročevalce v senci in mislim, da bomo na koncu dosegli dober rezultat. Najlepša hvala. Hvala lepa, s tem je te točke konec. Nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu in sicer posebno poročilo Evropskega računskega sodišča, gre za poročilo o spremljanju popravnih učinkov posebnih poročil Evropskega računskega sodišča. Gospod Cardiff je pristojni član Evropskega računskega sodišča, poročeval, ko sem jaz sama. Kar takoj pa dajem besedo Evropskemu računskemu sodišču, gospod Cardiff, izvolite. Hvala, gospod predsednica. Rad bi se zahvalil tako predsednici kot članicam in članom odbora KONT, da lahko predstavim tudi naše posebno poročilo in priporočila. 25 posebnih poročil objavimo vsako leto, včasih malo manj, včasih malo več. 4 do 6 priporočil običajno pripravimo večinoma za komisijo. Seveda želimo potem tudi spremljati, kako se izvajajo priporočila, ki smo jih pripravili. Od leta 2012 smo poročali o tem, kako se izvajajo naša priporočila. To omenjamo bodi si v posebnih poročilih, v ločenih dokumentih ali pa v posebnih razdelkih v letnem poročilu. Osem poročil S 44 priporočili smo izbrali za analizo, vse to je bilo objavljeno med 2009 in 2012. Glede priporočil, velika večina priporočil, 89 odstotkov, se je izpeljalo, bodi si v celoti ali pa vsaj strani komisije. pripravljamo torej revizijska poročila, temu sledijo razprave v parlamentu in vse skupaj ima določen učinek. Več posebnih poročil se je ukvarjalo predvsem s tem, kako komisija ravna s podatki. Priporočila so se podala in se tudi izvajala zlasti na področju zunanjega delovanja. Tudi sistemi upravljanja z uspešnostjo pri komisiji so se izboljšali skladno z našimi priporočili. Upravljanje s podatki pa je še vedno precejšen izziv tudi za države članice. To poročilo zajema tudi rezultate poročila o spremljanju priporočil v zvezi z upravljanjem podatkov v komisiji, v zvezi z IT-em v komisiji in tako naprej. Sicer so se postopki revizije in tudi nadaljni postopki spremljanja v komisiji izboljšali. Pri poročanju mora komisija predvsem bolje predstaviti status priporočil v svojih letnih poročilih. Periodično bi morala ocenjevati tudi tiste priporočila, ki so se zgolj delno izvajala. Komisija bi po našem mnenju morala tudi preveriti, kaj počnejo organi v državah članicah, ki bi morali izvajati priporočila. To bomo storili tudi mi, ko bomo pisali letno poročilo za leto 2015. Skrbno in pozorno smo prebrali delovni dokument. Zelo malo stvari je, s katerimi se ne strinjamo. Delovni dokument lahko razumemo tudi tako, da naj bi Eko in komisija morala doseči dogovor glede ugotovitev, pa naj se gre za smernice in standarde na področju revizij, čeprav se tam jasno zahteva, da mora ta biti revideranec in revizor ločena. Skrbno smo poštevali tudi mnenje komisije, zlasti kadar je komisija trdila, da naša dejstva ne držijo, sklepi, do katerih pridemo, pa so seveda naši. Glede nadaljnega spremljanja v državah članicah, strinjamo se, da je to pomembno vprašanje. Preliminarno delo že upravljamo, ocenjujemo stanje, Ta teden bomo objavili tudi anketo, jo posredovali državam članicam, ker nas zanima, kakšna je njihova osveščenost, kako se oni odzivajo na priporočila računskega sodišča. Rezultate o tem pa bomo objavili v naslednjem letnem poročilu. To je vse, kar bi imeli zapovedati s tem v zvezi. Gospa predsednica, hvala za pozornost, hvala lepa, da ste prebrali naše poročilo in tudi poslušali tam kratek prispevek. Ja, vielen Dank, Herr Cardiff. Vielen Dank auch für den. Hvala lepa, gospod Cardiff. Hvala za zanimivo poročilo. Kaj ti to je res koristno? Včasih, ko se začnemo ukvarjati z nečim novim, pozabimo na tisto, kar smo že imeli. Gre za horizontalno poročilo in spraševala sem se, kdo od komisije si bo nadel klobuk in povedal, kaj je v zvezi s tem. Kmalo bomo izvedeli, ampak kot poročevalka v zvezi s tem telovnim dokumentom želim nekaj povedati. Torej, če govorimo o razrešnici, s komisijo, potem seveda vsi govorijo, da se zadeva jemlje zelo resno. Povedati moram, da sem to vedno verjela, do sedaj. Na to sem prebrala poročilo in ugotovila sem, da obstajajo priporočila v svezi s tem in da 11 od 24 meril ni bilo upoštevanih. Torej 11 od 24, to je precej veliko. Gre za pomankljiva preverjanja držav članic, kajti računsko sodišče je dalo nekaj priporočil tudi za države članice. Pri izvajanju se mi zdi, da ni ustreznih podatkov, kazalnikov, zato da bi lahko ugotovili, kako učinkovito je to spremljanje. Povedati moram, da sem bila nekoliko mm, nezadovoljna. Prej sem to verjela, zdaj pa sem ugotovila, da je bila to napaka, nič ne sme človek verjeti več. Um, bomo videli pri 68 priporočilih, iz preteklih posebnih poročil, ki jih je poročilo ocenilo kot delno izvedeno, ni bilo ugotovljeno, da je zadeva bila izpeljana do konca. V poročilu je bilo ugotovljeno, da sistem poročanja ne deluje dobro. In če to ne deluje dobro, tudi sklepe ne delujejo dobro. Zato je moje prvo vprašanje za komisijo, kdorkoli se bo pač javil, da odgovori, kaj ste sistemsko spremenili. Tudi iz SSD je nekdo tukaj. Kaj ste torej na sistemski ravni storili za to, da bi zadeve izboljšali? Kako je mogoče, da je 6 od 44 priporočil bilo takšnih, da jih ni bilo mogoče preveriti? Mislim, da je pomembno, da nam komisija predstavi tudi sklepe poročila, še enkrat, zahteva računskega sodišča je, da se harmonizirajo ocene in kategorije ocenjevanja, da se še naprej razvije sistem na tej ravni. Zanima me, kakšne načrte obstajajo v zvezi s tem. Prav tako se mi zdi zelo pomembno, da sodišče pove, kako bi sami lahko izvedli spremljanje. Obstajajo resne pomakljivosti v zvezi s sistemom, kako lahko potem vi to spremljate ne smemo tega prepustiti deležnikom samim, morda bi bil to dober ukrep. To je vprašanje za gospoda Cardiffa. Dobro, kolegica Ajala Sender je prav tako prosila za besedo, no to bo komisija. Hvala lepa za besedo in hvala za vaša pojasnila, za eh, tudi poročilo, ki ste ga pripravili. Torej, poleg tega, da tudi mene zanima, kaj se dogaja, torej, če imamo tako samodejni sistem po internetu, kaj ti vemo, da samodejni sistemi delujejo samo, če jih, eh, če jim dajemo ustrezne podatke in zato se postavlja vprašanje, če morda ne obstaja še kakšen drug okvir za ta sistem, ki je bolj politične narave. Torej, treba si je pogledati, kako se ta predlog izvaja. Torej, vprašanje za gospod Gresler pri točki 4 eh, pravi računsko sodišče, da se izvajanje po kontradiktornem postopku um, izvaja. In uh, to je zgodovinski problem, se pravi problem z roki. Torej, ne vem, če komisiji pri tem pomagamo ali ne. Torej, problem ni kontradiktoren, sistem, ampak eh, ponavadi imamo zelo malo časa, to se eh, lahko zgodi poleti, kar predstavlja celo vrsto logističnih eh, težav, torej to je potem zelo težko izvajati. Ampak eh, želela bi, da vsaj to vemo, o čem govorimo, ko govorimo o postopku. Vemo, da ima vsak instanca svoj kontradiktorni postopek in želela bi biti prepričana, da eh, tu vemo, o čem govorimo in da eh, vemo, da potrebujemo kontradiktorni postopek. Torej, zanima me, na kaj se sklicuje četrta točka in tudi kakšno je stališče računskega sodišča. Namestnik generalnega direktorata gospoda Mögele. Upam, da govorite v imenu celotne komisije. Izvolite. Hvala, predsedujoča. Kot ste povedali v svojem prispevku o razrešnici Evropskega parlamenta, smo tudi mi prepričani, da bi bil, bilo to poročilo lahko veliko slabše. Torej, menimo, da je to poročilo pozitivno in uh, prisluhnil sem tudi temu, kar je povedal gospod Cardiff, se pravi 89 odstotkov priporočil so, je bilo uresničenih oziroma praktično eh, uresničenih, to se mi zdi dober rezultat. Uh, Na to imamo celo vrsto točk, kjer je prišlo do razhajanja med sodiščem in komisijo, zlasti pri implementaciji. Torej, tu imamo res eh, zelo nepregledno mejo med tem, kaj je popolnoma izvedeno in kaj je delno izvedeno. Ampak eh, veste, da je komisija sprejela vsa priporočila sodišča, vključno s tistimi, ki se navezujejo na to, kar ste pravkar omenili. Tudi mi menimo, da je komisija zabeležila precejšen napredek v zadnjih letih in mesecih, ampak nihče ni popoln, eh, vedno lahko sistem še izboljšamo in lahko zagotovimo, da sistem dejansko Eh, ustrezno odseva eh, stanje priporočil. Torej, vsi generalni direktori upisujejo podatke v ta sistem in na to se eh, to upravlja na ravni generalnega direktorata za proračun in glede tega komisija in računsko sodišče nista našla skupnega jezika glede izdajanja priporočil. Torej, naj povem, da stvari jemljemo resno in lahko mi verjamete to, kar govorim v imenu služb komisije. To jemljemo resno. Pripričani smo, da so ta posebna poročila zelo eh, koristno orodje za nas, za pregled eh, nekaterih politik in ukrepov. Prav tako smo si pogledali tudi delovno skupino, ki je bila vzpostavljena, delovno skupino, kjer imamo člane komisije in računskega sodišča in menimo, da bo tudi ta delovna skupina v prihodnosti lahko eh, koristno orodje za razplavljanje o vprašanjih eh, tudi z eh, sodiščem zlasti za vprašanja, ki ostajo še nerazjasnjena, da bomo za nje našli rešitev. Torej, tu se bom zaenkrat ustavil, če imate še kakšna vprašanja. Torej, predstavljam komisijo, ampak tudi kolegi iz direktoratov so tu in lahko odgovorijo na bolj specifična vprašanja, eh, o katerih eh, piše to poročilo. Dobro. Ali imate vi pesek v očeh ali pa jaz? Tudi sama sem spremljala. 44 priporočil je bilo, 8 posebnih poročil, 3 niso bila relevantna, 3 ni bilo mogoče izvesti, 60 odstotkov ste jih izvedli. To je dobro. In treba je povedati, da tukaj res mislim, da ste bili dobri. 29 priporočil je bilo v splošnem izvedenih. Vi ste rekli 89 odstotkov, v redu, s tem pa se ne strinjam. Ne gre za 89 odstotkov, 8 odstotkov delno, 3 sploh ne o enem priporočilu zdaj ne bomo govorili, ampak v redu. Če govorimo o sistemskem primankljaju, me zanima, kako dober je ta sistem, ta sistem rad. Sistem ne deluje dobro in to ima vpliv tudi na rezultate in to je tisto, kar me je razborilo. Kako zanesljiv je ta sistem, kako zanesljive so številke. Lepo prosim, povejte, kaj v zvezi s tem, gospod Mögele torej ne morem uh, spodbijati tega kar je, po, kar je sodišče zapisalo v posebnem poročilu, kajti eh, eh, sicer ne bi mogli sprejeti priporočil, ampak lahko si pogledamo te nefunkcionalnosti, če se temu sme tako reči, in poskušamo izboljšati notranji pretok informacij med generalnimi dektorati in pa um, centralnimi eh, službami v sistemu. Ampak uh, realnost na terenu je taka, da smo dobili zelo malo podatkov o teh 44 eh, priporočil, o katerih je govora strani sodišča. Sistem morda ni popoln, ampak eh, implementacija priporočil sodišča eh, je precej napredovala torej 60 in 29 ste rekli, torej to pomeni 89, to je še vedno eh, zelo mm, dobra številka, kar pomeni, da komisija zelo resno jemlje tudi um, follow-up teh eh, priporočil. Gospod Kardi. Hvala. Torej, strinjamo se s tem, da komisija zadevo obravnava resno. Ta sistem je nadgradnja sistema, ki se je zlasti ukvarjal z razrešnicami, torej za sledenje eh, razrešnicam in sedaj je organiziran tako, da lahko sledimo tudi priporočilam računskega sodišča. Torej, ta sistem ni bil um, predviden za priporočila v samem začetku. Kaj lahko izboljšamo? Torej, to smo zapisali v poročilu. Torej, imamo vprašanje. Torej, um, tega, kar gre v sistem in kar pride iz sistema. To ne pomeni, da dajemo v sistem nepotrebne podatke, ampak moramo eh, zagotoviti, da bo output eh, veliko bolj eh, zanesljiv in priporočila morajo biti tudi bolj sistematično zapisana v erat. Potrebujemo tudi bolj ustrezno usklajenost znotraj sistema. Sedaj imamo skupno skupino, ki dela na tem. To pomeni, da tako komisija kot sodišče izvajata svoje obveznosti na tem področju. Imamo občutek, kaj je treba storiti, kje sodišče lahko pomaga. Občutek imamo, da je komisija sprejela eh, naša priporočila in zato tudi upanje ostaja. Tu ne gre za revizijo, kjer je govora o brezupnem sistemu, ki ga je treba odpraviti. Imamo sistem, ki ga je mogoče izboljšati, zato da bo pretok informacij tako na računskem sodišču kot v parlamentu boljši. In zakaj nimate svojega sistema za spremljanje? Excuse me. I'm Se opravičujem, nisem razumel. Že prej sem vprašala, zakaj, sistem, zakaj Evropsko računsko sodišče ne pripravi lastnega sistema za spremljanje. Well, Zato, ker bi to pomenilo, da moramo dejansko prevzeti upravljanje s spremljanjem. Imamo sisteme za spremljanje. Veliko načinov imamo na voljo za spremljanje, torej prvič s tem letnim eh, procesom, prav tako tudi individualne eh, politična področja in proračunska področja lahko spremljamo tematsko. Če so zlasti za teme, ki jih eh, naša analiza tveganja posebej izpostavi, Ampak, eh, če, sodi, če naj sodišče sedaj eh, izvaja spremljanje za komisijo, potem pomeni, da se morajo vse kategorije prilagoditi. Mislim, da mi že izvajamo kar precej tega spremljanja, seveda pa lahko situacijo še izboljšamo. Poleg delovne skupine, ki sem jo omenil, tudi pripravljamo svojo bazo podatkov za spremljanje ne bi želel preveč obljubiti, ampak eh, mislim, da bo lahko eh, aktivna že konec tega leta oziroma v začetku prihodnega leta. Zelo zanimivo. Povejte nam, kaj bo v tej zbirki podatkov za spremljanje. Well, can, uh, can an... Ja, lahko, lahko pa to vprašanje posredujem tudi strokovnjaku, ki vam bo veliko več znal povedati o tem. Gospod Svini. Hvala. Torej, eh, zbirka podatkov bo vključila vse naš, vsa naša revizijska priporočila in vse eh, ukrepe, ki jih je sprejela komisija glede spremljanja. Upamo, da bomo zbirko podatkov lahko uporabili za analizo eh, ukrepov za določeno obdobje, zato da bomo lahko videli, kakšen je učinek poročil eh, sodišča na finančno upravljanje proračuna. Hvala. Prima, da se... Odlično, tega se pa že kar veselimo. Želijo gospe in gospodje z komisije še kaj dodati? Morda zadeve bolj natančno opredeliti? Nikoli nihče ne želi nič povedati. A gospod Magdalena, izvolite. Hvala predsedujoča. Če imate specifična vprašanja v zvezi s priporočili, ki so tu v igri, torej ali so priporočila v celoti izvedena ali delno, potem lahko odgovorimo na ta vprašanja, ampak eh, splošna vprašanja v zvezi z eradom, v zvezi z načinom, kako obravnavamo priporočila, to se mi zdi jasno. Ta priporočila sprejemamo in bomo na njih delali v prihodnosti. Ja, Hvala lepa. Bomo že našli kakšno urico, da se bomo lahko ukvarjali s tem sistemom rad. Te, v to sem prepričana, tega se veselimo. Hvala, to je zdaj konec te točke. Naslednja točka na dnevnem redu je točka številka 5. A ne, Martina, vse upravičujem, izvolite. Bom hitra. Želela bi se vam zahvaliti za to poročilo in za vaša priporočila. Eh, res eh, so mi všeč jih eh, bom upoštevala tudi pri um, popravkih uh, razrešnice. Hvala. Zdaj pa je res konec te točke. Naslednja točka na dnevnem redu je ocena mednarodnih računovodskih standardov in eh, računovodsko poročanje mi pripravljamo mnenje, gospod Črnecki pa je naš pripravljalec mnenja. In tako jim dajem besedo, izvolite. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Moramo začeti s tem, da ugotovimo, da je glavni namen uporabe mednarodnih eh, računovodskih standardov IAS je usklajevanje finančnega poročanja podjetij. Cilj tu je ta, da zagotovimo primerljivost, transparentnost in zanesljivost finančnih informacij. Moramo povedati tudi to, da IFRS je zelo kompleksen in da temeli na Eh, zelo resnih analizah učinka in stroškovne učinkovitosti. Evropska svetovalna skupina za računovodsko poročanje, EFRAK, zagotavlja evropsko prisotnost in vpliv pri pripravljalnem postopku in razpravah o globalnih eh, računovodskih standardih. In ne nazadnje, nauki iz implementacije IAS-a in EFRS-a je treba obravnavati v javnem sektorju in jih eh, obravnavati eventualno tudi kot eh, neke vrste benchmark eh, za evropske države, za javno računovodstvo v teh državah. Kar je pomembno, je, da lahko promoviramo vsega, splošno sprejemljive računovodske standarde, kajti to bo, vodi v eh, preglednost in primerljivost eh, računovodskih izkazov in javnih financ v državah članicah. Ja, Hvala lepa. Tema morda zveni nekoliko dolgočasno, ampak to je zelo pomembno, kajti gre za javne računovodske standarde in za EPSE. Kot eh, odbor za proračunski nadzor smo v Hamburgu obiskovali in obiskali to agencijo in ta zgodba je za nas zelo pomembna. Gospa Aja Lazender, izvolite. Si. Hvala, zahvaljujem se poročevalcu za predloge in eh, strinjam se s tem, da je pomembno, da imamo na evropski ravni razpravo o sistemu, ki bo temeljil na eh, spremljivih eh, skupnih standardih v javnih financah. Torej vemo, kako kompleksni so mednarodni računovodski standardi vemo tudi, kakšne eh, stroške to predstavlja za tiste uprave, ki eh, se želijo modernizirati. Eh, to velja zlasti za Francijo, pa tudi za druge države članice. O tem smo tudi govorili z gosti. Predlog podpiramo, potrebujemo ta sistem, istočasno pa mora biti tudi jasno, kakšne, kakšni so roki, kakšni so stroški, kakšne so zmogljivosti, zato da lahko to tudi pojasnimo državljanom in da jim poročimo, eh, zakaj je pomembno, da imamo ta skupen sistem, eh, kakšne izboljšave bo ta prinesel, istočasno pa moramo vedeti, da bo tu obveljala neka časovnica, da bo to predstavljalo neke stroške. Se pravi, treba je predstaviti tako koristi, kot tudi pač določene omejitve, ki jih to prinaša. in treba je vključiti vse izboljšave, ki so možne, zato da se predvidi tudi modernizacijo v, za prihodnost v mednarodnem okviru, torej tako za Evropo in tudi za mednarodno raven, torej da ne bo tu prišlo do protislovi. Torej dobro se mi zdi, da eh, je to sproženo, da se Eh, vzpostavi tudi neko skupno kulturo in skupne standarde eh, javnih eh, financ v Evropi. Naslednji je gospod Novako, izvolite. Hvala predsedujoča. Ja, mednarodni računovodski standardi igrajo ključno ulogo zlasti za mala in srednje velika podjetja. Evropska unija ima programe za čezmejno uh, sodelovanje in ti programi se osredotočajo na krepitev potencijalov eh, poslovnih in lokalnih eh, oblasti v čezmejnih regijah. Istočasno pa ne dajemo dovolj velike teže reformam eh, za omogočanje teh čezmejnih eh, poslov. In enako velja tudi za mednarodne računovodske standarde. Eh, naprimer, dobro je, če imamo skupno kmetijsko politiko, ampak istočasno tudi skupne standarde za eh, druge reči, naprimer za javne razpise, za računovodstvo. Veliko preprosteje bo, če bomo imeli skupne standarde pri računovodskih izkazih, eh, tako za davčne vtaje, kot za goljufije in tako dalje. Torej, eh, kakšni so trenutno izzivi? Torej, IFRS eh, zaenkrat sploh ni še uresničen, kar vodi v mm, šipkejšo konkurenčnost, preveliko upravno breme za MSP in tu bi izpostavil naslednje. Ja, povsem se strinjam s tem, da ohranimo nadzor in bolj eh, stroga pravila za finančno poročanje pri velikih podjetjih, ki kotirajo na borzah, ampak ko govorimo o majhnih podjetjih, družinskih podjetjih, pa bodo skupni standardi za nje veliko lažji, zlasti, če bo do ti poenostavljeni. Torej, moj predlog ta hip je ta države članice moramo spodbujati k temu, da pripravijo kar se da veliko standardnih eh, postopkov zlasti za upravljanje z javnimi financami. Torej, zakaj ne bi imeli standarde na področju um, razpisov oziroma javnih naročil in pa tudi na področju um, eh, računovodskega eh, poročanja? Hvala lepa. Eurostat zastopa gospod Makaronidis, DG FISPA. Gospod Vontenbum, izvolite. You, uh, in... Hvala lepa, gospa predsedujoča. Želel bi poudariti naslednje glede na to, da komisijo tako skrbi zaupanje v javne finance in pa vsem se lahko strinjamo s tem, da je finančna kriza jasno izpostavila potrebo po reformah, zlasti glede finančnega poročanja. In to bo koristilo ne samo kapitalskim trgom, temveč tudi za dokončanje notranjega trga. In ne nazadnje, glede celotnega upravljanja javne financ v Evropski uniji. Od leta 2011, torej to je del eh, šestorčka odgovora Komisije na finančno krizo, torej od leta 2011 delamo na projektu organizacije um, finančnih in računovodskih standardov v Evropski uniji. To je nekaj, kar bo zelo koristilo javnim financam. Mislim, da bo tudi povečalo zaupanje v javne finance, povečalo eh, preglednost, torej za vse um, entitete v javnem sektorju po Evropski uniji in to bo koristilo evropskim državljanom in odprlo povsem nove možnosti za javni nadzor tistih, ki upravljajo z javnim denarjem. Veste, da je komisija leta 2013 eh, objavila poročilo in parlament eh, in eh, svet proučujeta ustreznost mednarodnih računovodskih standardov. Eh, poročilo eh, jasno izraža potrebo po uskladitvi finančnih standard, eh, računovskih standardov v Evropski uniji in poudarili smo tudi to, da imamo celo vrsto tehničnih, konceptualnih in pa upravljalskih vprašanj, ko je govora o mednarodnih računovodskih standardih in moram reči, eh, da je bil SFB sedaj zelo odgovoren eh, pri obravnavanju teh vprašanj, zelo veliko eh, vprašanj, ki jih je komisija izpostavila v svojem poročilu, je bilo tudi ustrezno obravnavano. Komisija tudi zelo tesno sodeluje v zvezi s tem projektom in eh, to pomeni, da se pripravlja sistem standardov za javni sektor, kjer se IPSASIS uporablja kot eh, referenco za to skupno tolmačenje na evropski ravni. In IPSIS B, veste, da je tudi vedno imel namen um, tudi v eh, okviru priprave IFRS-a e in pa računovodskih standardov za javni in zasebni sektor. Torej, na koncu mislim, da smo te tri sisteme poročanja, torej IFRS, e IPSIS e in pa eh, prihodni evropski sistem, Eh, računovodski standard na področju javnih eh, financ eh, torej zbližali in na ta način upamo, da bomo zagotovili vsaj minimalno doslednost med finančnimi standardi poročanja, ki temelji na evropskih računovodskih standardih. Torej, to je projekt, na katerem delamo od leta 2011, kot sem rekel. In če smem dodati samo še dva stavka. Torej, trenutno je razmišljanje tako, da bi želeli državam članicam dati določeno obdobje in jih eh, podpirati eh, pri reformah javnega eh, sektorja in da se na to ta čas uporabi, torej čas, ki se bo iztekel leta 2020, za razmišljanje pripravo prvega predloga Evropske komisije za ta evropske uh, računovodske standarde za javne uh, finance. Na to pa bomo prišli v drugo uh, fazo. Torej, to je trenutna situacija. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa. Želite še kaj dodati? To make additional comments now. You know, herr makarónides wenn ich fragen darf wir erwarten ja eigentlich einen kommissionsvorschlag seit mindestens. zweitausendfünfzehn Je komisija leta 2013 podala poročilo, od takrat delamo na tej temi, podali smo več zamisli o tem, kako bi to lahko rešili v Evropski uniji. In kar zadeva politične prednostne naloge nove komisije, kakor sem povedal, spremnili smo pristop, harmonizirali smo računovodske standarde javnega sektorja, projekt smo razdelili v dve fazi. Prva faza, po našem mnenju, bi morali v tej fazi povečati finančno preglednost to bi bila spodbuda za države članice, da bi IPSE in druge reforme začele uvajati prostovoljno, preden bi pripravili konkreten predlog okrog 2020, zato da bi vstopili v obvezujočo fazo projekta in na to začeli izvajati to skupno razumevanje IPSAS v Evropski uniji. Še nekaj me zanima. Za Nemčijo računamo z upravnimi stroški, ki naj bi znašali približno 2 milijardi evrov. Ali ne bi bilo mogoče zadeve zastaviti drugače? Tiste dele, ki bi jih eh, lažje opravili, bi lahko uvedli najprej. Je treba res takoj Mercedes zapostaviti na cesto ali je pač dovolj, če je na cesti samo avto, tako rakoč. Mislila sem, da obstaja nekaj novic v zvezi s tem. Takrat, ko bo podan predlog, si ne želim, da bi morala potovati nazaj v Nemčijo. Vseeno mislim, da je pomembno, da predlog dobimo in da zadeva steče naprej. Vprašanje je torej naslednje. Sodelovala sem že pri spremembi računovodskih sistemov in uh, ne vem, ali je dobro, da uvajamo velike spremembe, kajti na koncu rezultat ni vedno dober. Ali ne bi bilo dobro, če bi postopili z manjšimi koraki, ki bi lahko bili bolj učinkoviti? Ko, vprašam, ko me vprašajo, zakaj želimo to storiti, vedno omenim statistike in da ni na voljo harmonizacije. Zanima me, ali ne bi zadeve bilo mogoče izpeljati nekoliko bolj enostavno. Po drugi strani me zanima, kaj menite, da boste pridobili s temi predlogi? Zakaj ne bi imeli nekaj več manjših predlogov, na primer? Hvala. Okay, as a matter of prison, first of all, I would like to say we are uh, open to um, any. Uh Najprej želim povedati, da bi lahko sprejeli kakršenkoli predlog, ki bi povečal preglednost in primerljivost v javnem sektorju na notranji ravni in v sodelovanju strokovnjake iz držav članic smo razmislili res o vsem, kar zadeva to vprašanje. Vprašanje je, kaj potrebujemo po našem mnenju in po mnenju poročila komisije. Velja, da ne gre samo za statistiko. Sistem finančnega poročanja in sistem poročanja o statističnih podatkih oba uporabljata skupno zbirko podatkov primarnih fiskalnih podatkov. Problem je naslednji. Ti podatki niso celoviti, niso konsistentni in v nekaterih primerjih podatki celo niso primerljivi drugi, z drugimi. To vpliva na sistem statističnega poročanja in sistem finančnega poročanja. Zamisel, ki smo jo tukaj predstavili, je, da Evropska unija tudi za namene oblikovanja politik potrebuje oboje. Potrebuje primerljiv sistem finančnega poročanja in sistem statističnega poročanja. Zato je treba vidik finančnega poročanja prilagoditi tako, da bomo dosegli konsistenco in primerljivost primarnih fiskalnih podatkov. To bo seveda koristilo cilju doseganja fiskalnega poročanja. Vprašanje je, ali bi lahko to dosegli z manjšim naporom. Problem pa je ta, da si želimo imeti popolno preglednost v zvezi z finančno pozicijo in finančno uspešnostjo javnega sektorja in to na različnih ravneh javnega sektorja, torej lokalna oblast, državna oblast in evropska oblast. To je seveda pomembno zato, ker gre za porabo davkoplačevalskega denarja. Do sem lahko pridemo na različne načine. Če bomo zagotovili preglednost in gotovost podatkov, lahko dejansko tudi jamčimo za porabo davkoplačevalskega denarja. Namen je, da bi imeli prihodnje računovodske standarde utemeljene na minimalnih računovodskih načeljih, iz tega bodo izvirali standardi in seveda Iz tega bo izhajala tudi preglednost in primerljivost v praksi. Stroški, jasno je, EPSE so pomemben projekt, gre za pomembno strukturno reformo po vsej Evropski uniji in to bo seveda nekaj stalo in ti stroški bodo občutni. Poročilo leta 2013 je jasno vse sistem. Komisija je naročila tudi določeno študijo, v kateri naj bi bolje ocenili te stroške. Ampak zaenkrat in trenutno še nimamo nacionalnih programov za izvajanje, lahko zagotovimo samo nek obseg med najboljšim in najslabšim scenarijem. Samo na osnovi konkretnih standardov in na osnovi nacionalnih stroškov oziroma stroških nacionalnega izvajanja, bomo potem vedeli, kakšni bodo stroški v državah članicah. In še zadnja točka, če si želite, od leta 2013 se v Evropski uniji dogaja zelo veliko, tudi na področju finančnega poročanja v javnem sektorju, kar zadeva standarde IPS-a in finančno poročanje, to bo seveda zmanjšalo prihodnje stroške. In še nekaj, če lahko na to opozorim, vedno nas je skrbelo, manjše entitete v javnem sektorju namreč, to je še posebej zaskrbljujoče na, na ravni lokalnih oblasti. Poročilo leta 2013 jasno navaja, da je namen ta, da bi razvili omejen niz zahtev glede računovodskega poročanja, za lokalne oblasti. To je mm, v pripravi pri komisiji. Upamo, da nam bo pri tem tudi uspelo, ne da bi ogrozili preglednost in primerljivost, kar si na koncu tudi želimo doseči. Hvala. Hvala lepa, kolega Črnecki, da boste zaključili. Ne, v redu, rok za uložitev predlogov sprememb je. 11. marec. Glasovali naj bi 7. aprila. Hvala lepa, s tem je te točke na dnevnem redu konec. Zdaj pa bi potrebovali Ines. A boš ti v redu? Šesta točka na dnevnem redu gre za oceno strategije EU za mlade 2013-2015. Poročevalec je gospod Von, ki ga zastopa gospod Gajer. Izvolite. Hvala lepa. Kolega Von še potuje, gospa Ajala Sender je zunaj, zato so mene prosili, da nekaj povem v zvezi s tem ozadje je ocena strategije EU za mlade in seveda govorimo tudi o pobudi za mlade. V zvezi s tem ne moramo biti popolnoma gotovi, kajti po eni strani imamo razpravo o tem, o tem se govori v odboru za proračun, to je relativno pomembna pobuda, želimo zagotoviti ustrezna finančna sredstva iz držav članic dobivamo različna sporočila o tem, kako tej pobudi gre v različnih državah članicah. Videl sem, da je 110 tisoč mladih imelo korist zaradi te pobude v takšni ali drugačni obliki nekaj torej deluje, ampak v določenih državah članicah se ta pobuda izvaja delno ali pa sploh ne. Vprašanje je, kako bo šlo naprej s to pobudo in to je odvisno od ocene. Leta 2015 je bil pripravljen osnutek skupnega poročila sveta in komisije in glede na to naj bi bilo pripravljeno mnenje odbora za kulturo. Na tem naj bi temeljilo še tri vprašanja poročevalca za komisijo, ker je Derek von Anglež, je to seveda zapisal v angleščini in jaz bom ta vprašanja pač tudi prebral. Osnutek skupnega poročila iz leta 2015 sveta in komisije kaže, da obstajajo novi podatki. Prve podatke naj bi dobili do konca leta 2015. Zanima me, ali so ti podatki na voljo in če so na voljo, kaj pomenijo. Drugič, kakšni koraki so bili sprejeti za to, da bodo države članice sprejele ponujeno pomoč. In tretjič, kako komisija skrbi za to, da bodo kvalifikacije, ki jih financira EU, vodile do dolgoročne zaposlitve, ne pa do kratkoročnega najemanja. Hvala lepa. Tudi drugi kolegice in kolegi želijo besedo. Gospod Novako, izvolite. Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo sem vesel, da lahko delam kot poročevalec v senci v zvezi s to temo. To je zelo pomembna tema za me. Že v zadnjem letu sem delal na več poročilih v zvezi s to temo in dobil sem celovit upogled v različne programe, ki jih financira EU. Ampak v redu, če se spustimo v srčiko. Pred časom smo imeli težave s financiranjem teh programov. Zdaj pa, z obžalovanjem, moram povedati, da imamo zdaj več denarja kot zamisli, kaj bi s tem denarjem storili za države članice je težko zagotoviti prečno financiranje iz različnih virov financiranja za mlade. Zadeva ni tako problematična in zapletena. Gre za brezposobnost mladih. Zakaj potrebujemo različne finančne instrumente? Naj vam podam primere veliko denarja je na voljo v okviru ESF, v okviru jamstva za mlade, Erasmusa in tako naprej. Vseeno pa je v Erasmusu za podjetnike samo 55 milijonov do leta 2020. Ne vem, kolikokrat več porabimo za teme, ki so samo podobno pomembne. Če želimo spodbujati zaposlovanje mladih na kratek rok in za kratko obdobje, potem ne smemo plačevati subvencij. Ne, Spodbujati moramo talentirane mlade, da bodo podjetniki, ne da bodo iskali delovno mesto, ampak da bodo ustvarjali delovno mesto. Poenostavljati je treba, tako kot smo to storili v kohezijski politiki. Potrebujemo en večji vir financiranja in jasnejša pravila za mlade. Tako jaz to vidim in uh, veselim se že rezultatov v zvezi z jamstvom za mlade. V skandinavskih državah vem, da zadeve tečejo tako, kot je treba, ampak po določenih medijskih poročilih v Franciji ne gre dobro. Odstotek je tam skoraj nič odstotkov. Več kot 30 odstotkov diplomantov tega programa je oblikovalo lastna podjetja. To je zelo visok odstotek. Zato moramo razmisliti o tem, kako bi lahko več vlagali v ta program, še posebej, če nam bo uspelo, da bo ta program res globalen. Sam nameravam uvesti pilotni projekt v zvezi s tem. Hvala. Hvala, kolegin Dlabajova, vidim. Dlabajova, izvolite. Thank you very much, Hvala lepa, gospa predsednica. Zelo sem vesela, da imamo to izmenjavo mnen. In Odlično je, da bomo pripravili mnenje v zvezi s tem. Sama sem polnopravna članica odbora EMP, zato lahko to problematiko obravnavam z obeh vidikov. Imam nekaj vprašanj za komisijo in tudi nekaj zamisli. Prvič. Pozdravljam dejstvo, da financirate dobro prakso in najboljše primere petek sem bila v Londonu, obiskovala sem center za delo. Zanimivo je bilo videti, kako se financira in kako se ta center vodi. Zelo mi je bil všeč individualiziran pristop do mladih. Šlo je za prikrajšan del Londona in zato je ta individualiziran pristop res bil nujno potreben. Videla sem torej, da financiranje Evropske unije deluje dobro dobro je, da upoštevamo najboljšo prakso iz držav članic, naprimer, da se ljudje učijo na delu, kakor to počno v Nemčiji in v Avstriji, to je zelo dobro. Mislim tudi, da je treba vedno skrbeti za povezavo med izobraževanjem in zaposlovanjem. In kmalo bom spregovorila tudi o financiranju, kajti mladim je treba zagotoviti spretnosti, zato da se bodo lahko vključili na trg dela. Mislim, da se včasih komisija celo odziva na zahteve parlamenta. Naprimer, danes je bil objavljen nov razpis, ne vem ali veš, Inge, v zvezi z pripravništvom. Skupaj z predsednico sva sodelovala pri tem projektu strani parlamenta. Zelo sem zadovoljen torej, da obstajajo pilotni projekti, kaj te mislim, da so nojno potrebni. Imam tri vprašanja. Prvič, kar zadeva zanesljivost podatkov z držav članic. Sama sem iskala podatke o zvezi z jamstvom za mlade in pobudo za mlade in podatkov nisem našla. Zanima me, kako lahko komisija zagotovi, da so na voljo res vsi podatki držav članic. Prav tako me zanima, ali so ti podatki zanesljivi. Drugo vprašanje zadeva kazalnike in rezultate na področju teh politik. Vedno več govorimo o proračunu, ki temelji na uspešnosti in vedno več govorimo o pristopu, ki temeli na rezultatih. Ampak eh, v zvezi s to temo so rezultati in kazalniki še bolj zapleteni. Kakšen je rezultat, če nekega mladega usposobimo, je usposoben za vse življenje ali je uspešnost ta, če mlada oseba dobi delo za leto, dve leti, tri leta. Kako se torej govori o kazalnikih in eh, kako kaže? Tretja in zadnja točka Politike mladih je treba dopolniti z drugimi politikami za poslovanje, izobraževanje, politika digitalnega skupnega trga, politike na področju zdravja in športa in tako naprej. Potrebujemo strategije za to, da bi res dosegli več na tem področju še toliko bolj kot drugi. Zanima me, kaj komisija počne za to, da zagotavlja sinergije med vsemi temi politikami. Hvala. Ja, Hvala, tudi sama sem na seznamu govornikov, to je pomembna tema in komisijo sem želela vprašati, kako si razlaga dejstvo, da notranji trg prav v zvezi s tem sektorjem ne deluje tako, kot je treba. Če ljudje ne najdejo dela v eni državi, lahko gredo v drugo državo. To je bila zamisel pri mobilnosti delavcev. Pri mladih to ne gre tako, pri starejših pa bi moralo iti. V moji regiji je stopnja brezposobnosti med mladimi 1,5 odstotka. Pri tistih, ki zaključijo srednjo šolo, je odstotek 38 v Evropi. Gre za generacijo, ki ima na voljo mobilnost. Zanima me torej, zakaj skupni trg tukaj ne deluje. Ljudje brez visokošolske izobrazbe, imajo še manj možnosti, tudi tukaj zadeve ne delujejo dobro. Zanima pa me, kaj se počne za to, da bi takoj pomagali, kajti večina ukrepov je dolgoročnih ukrepov, ki potrebujejo najprej strukture, zato bomo izgubili zelo veliko časa in če bomo zamudili pri tem, bomo dejansko uničili življenja. Še več se vas je javil k besedi, Ajala Sender, izvolite. Hvala lepa. Rada bi se zahvalila gospodu Vonu. Tudi on je sredi kampanje in upam, da razumete. Glede strategije za mlade. V moji državi, na primer, je delež brezposelnih mladih res zelo visok. Želimo si, da bi se zadeve bolje speljale. Ogromno težav imamo. Naprimer, govorili smo o nemškem dvojnem sistemu izobraževanja, da ima to zelo velik pomen, tudi ko gre potem za vstopanje mladih na trg dela. To je dober primer. Želimo si, da bi imeli podoben okvir, znotraj katerega bi izvali tudi pripravništva, naprimer tako, kot se izvaja pripravništvo v Nemčiji. Je pa res, da se okoliščine razlikujejo, tako da je enoten okvir težko posod izvajati. V državi, kot je moja, je brezposobnost mladih še toliko višja, kar je grozljivo, ampak zadeve se izboljšujejo, Sedaj se je zmanjšalo tudi število mladih, ki se izseljujejo. Gospod Simon je bil, naprimer, v svojem volilnem okrožju skupaj z nekaterimi španskimi predstavniki opravljali so primerjave med posameznimi sistemi, kako se zagotovi prehod iz izobraževanja na trg dela. Ta strategija je zelo pomembna, ampak vseeno bi morali poskrbeti tudi za to, da se bo ta okvir ustrezno prilagaja okoliščinam. Ta strategija bi nam lahko bila v pomoč za to, da poenotimo okvir, lahko sprejmemo konvencije, lahko se dogovorimo o pripravništvu, o vajeništvu, lahko bi poskrbeli tudi za večjo udeleženost delodajalcev, naprimer. Potem je pa tu še vprašanje, kako naj vključimo v trg dela tudi brezposelne mlade begunce in priseljence. Ta strategija nam omogoča, da spremenimo trenutno stanje, da lahko poskrbimo tudi za vse te mlade, ki prihajajo k nam in ki se nahajajo v podobnih težavah. Hvala. Hvala, gospod Celer. Ja, Hvala lepa. Hvala, gospa predsednica. Zakaj to nadaljuje z skupnim trgom? No, zato, ker ponudba in povpraševanje nista usklajeni če iščem nekoga, ki je strokovnjak, na voljo pa imam samo umetnike in gledališčnike, potem je težko uskladiti eno z drugim. Na določenih področjih, naprimer na področju IT-ja, ne potrebujemo toliko visokošolskih diplomantov, ampak eh, tisti, ki imajo strokovno izobrazbo na tem področju, tisti, ki imajo ustrezno izobrazbo, ker je veliko popraševa, vanjo se nimajo česa bati. Potem pa še tema strokovnih delavcev. Če vprašate mladi, mlade želijo vsi biti avtomehaniki ali avtotroniki, kakor se to imenuje. Ampak, kjer je treba nekoliko več delati, naprimer po noči ali se zjutraj vstajati, tam je teže najti ljudi. Država ne more oblikovati delovnih mest, gospodarstvo je za to odgovorno tam, kjer obstaja gospodarska rast, se oblikujejo tudi delovna mesta. Ampak vsaj dva ali tri odstotke gospodarske rasti potrebujemo na leto, če želimo zagotoviti nova delovna mesta. Tega v številnih državah članicah ni. In kar zadeva socialno šibke družine, tudi to vpliva na brezposelnost mladih. Pri nas je bilo včasih tako, da je bila stopnja brezposelnosti zelo visoka in zato bi morali socialni sklad izkoristiti drugače. Šolo in gospodarstvo bi morali povežati, povezati že prej. To seveda ni preprosto. Šola je bila prej zastavljena po svoje, gospodarstvo prav tako ni bilo mnenje, da je treba to povezati. In situacija je bila takšna, da smo imeli socialno šibke družine in Že tri generacije so živele od tega, naprimer. Ko sem šolo obiskoval in otroke vprašal, kaj se želijo postati, so dečki dejali, da želijo postati osebni stražari, punce pa so želele pa samo prejemati socialne prispevke. To zato, ker so bili tako šolani že od malega. Potrebujemo kompleksne rešitve, ki jih ne moremo uvesti kar iz enega tedna na drugega, vsi moramo delati v isto smer, to pomeni učitelji, gospodarstvo, izobraževalci in vsi ostali. Ne bo dovolj, da postavimo samo neko prakso za mlade, ne, tudi socialni delovci morajo sodelovati pri tem in izobraževalci in zato je na to treba biti pozoren, kar zadeva izmenjavo v Evropi. Pred dvema letoma smo imeli v Berlinu veliko mladih iz Španije. Dva meseca so bili pri nas, potem so šli domov. Obstaja problem jezika, vprašanje izobrazbe ni bilo jasno, zato ker je izobraževanje v Španiji drugačno kot v Nemčiji. Najprej bi morali iti torej v poklicno šolo in tudi pri mladih je jasno, da imajo domotožje. Po dveh mesecih so šli torej domov gre za velik izziv, gledano v celoti in mislim, da moramo tukaj biti pozorni v nekaj mesecih ali letih, po mojem, bomo to težko rešili. Številni kolegice in kolegi so o tem že govorili, učiti se moramo drug od drugega, gre za reševanje problemov. V Nemčiji, na primer, smo govorili o tem, kaj bi lahko storili v posameznih deželah, pri podjetjih v Španiji je bilo vprašanje, ali bo tisti, ki bo izobraževal, dobil neko plačilo za to. Številni podjetniki v Španiji so rekli, zakaj. Jaz nekaj zagotavljam, to me stane, zdaj ne bi za to še plačal. Vidimo lahko, da so pristopi drugačni in tudi kulture so drugačne. To je pomembna tema. Torej. Samo z denarjem tega ne bomo rešili. Denar je koristen, ampak pomembne so strukture, ki jih je treba prilagoditi in uskladiti. Prav tako je treba natančno opredeliti in rešiti problem. Naprimer med Švedsko in Bolgarijo in Nemčijo in Španijo in tako naprej. Mi pa moramo to izmenjavo samo spodbujati. Hvala. Hvala lepa komisija EU, GD Empl, gospod Karsmaker, izvolite. Tako imam vsaj zapisano. Si ven je stran. Izvolite. DJ EAK Hartung. Kdorkoli že, nekdo mora začeti. Ja. Okay. Ah, no, okay. Right. Uh, thank you very much, chair. Hvala, gospa predsednica. Prihajam iz GD za zaposlovanje. Odgovoril bom na nekaj vprašanj, na katera ste opozorili, ste opozorili še posebej v zvezi z financiranjem. Na začetku vam bom razložil, kaj menimo, da se bo zgodilo v novem programskem obdobju v zvezi z pobudo za zaposlovanje mladih in v zvezi z ESF in še potem nekaj točk o tem, kako poteka izvajanje, na to pa bom spregovoril še o vprašanjih, ki ste jih izpostavili, kar zadeva pričakovane rezultate. Mislim, da boste v poročilu o 16. členu videli nekaj zanimivih podatkov. Poročilo je bilo predloženo parlamentu in tam se predstavljajo rezultati pogajanj o sporozumih o partnerstvu in operativnih programih tam govorimo o tem, kakšni so nameni držav članic v zvezi s temi programi v posameznih tematskih ciljih. Imamo pa tudi posebno poglavje o brezposobnosti mladih in o pobudi za mlade. Nekaj številk na začetku. en milijon brezposobnih ali neaktivnih udeležencev naj bi sodelovalo v operacijah jamstva za mlade. Torej več kot 3 milijone ljudi bo pri tem sodelovalo. 1,6 brezposlenih in neaktivnih udeležencev naj bi dobilo ponudbo za zaposlitev, nadaljevanje izobraževanja ali pripravništvo potem, ko bodo prejeli podporo. In 1,3 milijone milijona brezposelnih ali neaktivnih naj bi pridobilo kvalifikacijo ali pa delovno mesto po zaključku programa. Te številke kažejo, da obstaja veliko popraševanja, vsaj namerava, nameravanega popraševanja. O jamstvu teh številk bom govoril kasneje. Poleg tega imamo tudi podporo ESF, ki prav tako podpira mlade in integracijo mladih na trg dela. 12,7 milijard evrov je tukaj v igri. Oboji ukrepi so torej namenjeni specifično mladim. To ni dovolj. 11 milijard evrov naj bi porabili za posodobitev sistemov trga dela mladi bodo seveda med tistimi, ki najbolj izkoriščajo sisteme trga dela. In na koncu še 26 milijard evrov bo na voljo za to, da se reformirajo sistemi izobraževanja. In tudi tukaj govorimo o mladih. Oni so tisti, ki bodo to pomoč lahko izkoristili. To je torej rezultat prve analize programov, ki smo jih analizirali skupaj s komisijo. Kako je z izvajanjem? Če si pogledamo pobudo za zaposlovanje mladih, vidimo lahko, da je vedno več udeležencev in da je izvajanje vedno boljše. Do konca poletja 2015 je bilo 3,3 milijarde evrov izbranih za operacije. 3,3 milijarde torej in 34 tisoč operacij je bilo uvedenih, zato je to zelo velika številka. Podpora se posveča individualiziranim pristopom in to je v bistvu pobude same, torej individualizirana podpora. Ta ponud, pobuda se uporablja za pripravništvo, vajeništvo in za prve izkušnje na delu. V večini primerov je namen prav ta. Veliko se torej uporablja ta program. Več držav članic je dejalo, da je povečanje predfinanciranja, ki smo ga sprejeli lani, dejansko pomagalo pri sprožanju in izvajanju teh programov. Čakamo še na več podatkov, zato da bi imeli bolj celovito podobo. Od maja naprej pričakujemo letna poročila o izvajanju. To ne bo vključevalo samo pobude za zaposlovanje mladih, ampak tudi ESF komisija pa bo podala poročilo o stanju jamstva za mlade in tudi o pobudi za zaposlovanje mladih do konca leta. Nekaj vprašanj. Kako vemo, da so podatki zanesljivi. To je zelo pomembno vprašanje. Države članice, preden uložijo prve zahtevke za plačilo, morajo torej imenovati ustrezne organe. Ti organi pa morajo imeti ustrezne sisteme spremljanja. Med drugim, nacionalni organi za revizijo skrbijo, da je vse v redu ko se za vse to poskrbi, je mogoče upeljati prve zahtevke za plačilo. Že od začetka imamo močan nadzor nad sistemi spremljanja, kar zadeva kazalnike in rezultate. Res je, da upozarjate na to, da so rezultate in kazalniki v srcu tega novega programskega obdobja, gre za torej uspešnost torej, zato smo pripravili skupen nabor kazalnikov in rezultatov za ESF in za pobudo za zaposlovanje mladih. Seveda ni mogoče preveriti, kje so ljudje 10-20 let po prejemanju podpore, imamo pa podatke in kazalnike, ki preučujejo posameznika ob koncu operacije in tudi 6 mesecev po tem, ko prejme podporo ESF-a. To je podpora, o kateri morajo države članice poročati v kontekstu letnih poročil. Kar zadeva vprašanje, zakaj skupni trg ne deluje. Omenil bi le pobudo, ki se mi zdi pomembna. Gre za prvo, de, prvo leto na delovnem mestu, gre za to, da ljudje dobijo prvo ponudbo za delo v drugi državi članici. Gre za prikaz, kako lahko skupni trg deluje na ravni zagotavljanja prvih delovnih izkušenj. Hvala. Hvala lepa, izvolite. Hvala lepa, predsednica. Sam bi rad sedaj vzpostavil povezavo med strategijo za mlade in tem, kaj počnemo v okviru te strategije, ko gre za priznavanje veščin in izobraževanje. To bo dopolnilo vse tisto, kar je povedal kolega iz GEDI za zaposlovanje. Zaposlovanje je eno od osmih poglavi v strategiji za mlade, na tem delamo. V tej strategiji po eni strani skušamo razviti potencial posameznikov, potencial mladih v Evropski uniji, po drugi strani pa želimo oblikovati okolje, v katerem lahko mladi uspejo. V zadnjih nekaj letih smo ugotovili zlasti, ko je šlo za izvedbeno poročilo za obdobje 2014-2015, da moramo tesno sodelovati z vsemi ostalimi političnimi področji, ko gre za mlade. Povezati se moramo s sektorjem zaposlovanja, izobraževanja, socialnim sektorjem. Ponuditi je treba tudi zadostne stanovanske zmogljivosti. Samo, če bomo skupaj delali na vseh teh področjih, lahko dosežemo uspeh. Napredek smo že dosegli na tem področju, je pa jasno, da tako na evropski ravni, kot tudi na nacionalni ravni moramo zadeve nadalje razvijati vprašanje izobraževanja in veščin, kako se to povezuje z poslovanjem. Verjetno ste v poročilu o mladih prebrali, da obstaja kar nekaj spodbudnih znakov na področju izobraževanja. 82 odstotkov mladih dokonča sekundarno izobraževanje. tudi ko gre za prezgodne opuščanje izobraževanja, se je delež znižal z 40 odstotkov leta 2011 na 11 odstotkov leta 2014. Enako velja tudi za visokošolsko izobraževanje, kjer je ta delež padel z 33,8 na 27 odstotkov odstotkov. Osip je torej vedno manjši. Še vedno moramo tesneje sodelovati na področju priznavanja poklicnih kvalifikacij, pa tudi, ko gre za prečne veščine, ki jih mladi pridobijo preko neformalnega in informalnega učenja. Več oblik učenja obstaja, trenutno se bolj osredotočamo na formalno učenje. Želimo ponuditi tudi pomoč tistim, ki niso bili uspešni na področju formalnega izobraževanja, da jim priznamo vse tisto, kar se naučijo ob delu. V programu Erasmus Plus to omogočamo, ko gre za mlade. Tam izdajamo tako imenovane Youth Paths, poti za mlade, nekje 45 tisoč smo jih izdali do sedaj. Sedaj moramo preveriti, kako se te veščine in znanja priznavajo na nacionalni ravni. Zaenkrat obstajata dva projekta oziroma pobude v baltskih državah in v nekaterih drugih evropskih državah, ki prav tako sledijo primeru YouthPath, svoje nacionalne sisteme so prilagodili temu. Gospa predsednica, s tem bi zaključil in s tem upam, da sem tudi dopolnil vse to, kar je povedal kolega iz GDS za poslovanje. Ja, Najlepša hvala, zelo zanimiva spoznanja ste predstavili, dodatnih pripomp ni. Kolega Gajer, še kaj za zaključek? Ne. Gospa Jala Sender prav tako nima pripomp. 15. marca se bomo ukvarjali ponovno s tem mnenjem. Do 22. marca boste potem imeli možnost doložiti predloge sprememb. Prišli smo do točke razno na dnevnem redu. Tu nimamo nič. Naslednja seja bo 15. marca ob 9. zjutraj v Bruslju. Najlepša hvala. Nekoliko prej smo končali kot predvideno. Lep večer še naprej in se vidimo na naslednji seji. Hvala lepa.